Okay, colleagues, if people can start taking their... Dobro, kolegi in kolegice, lepo vas prosim, da se posedete. Zelo številni smo in zelo obsežno glasovanje je pred nami. Prvič gre za to, da bodo trije odbori sodelovali pri soodločanju o istem poročilu in gre za zelo pomemben dosje. Imamo tri soporočevalce in odparjam to skupno zasedanje odbora za razvoj, odbora za zunanje zadeve in proračunskega odbora. Imamo samo štiri točke na dnevnem redu. Prva točka sprejetje dnevnega reda. Nihče me ni obvestil o kakih spremembah, torej domnevam, da lahko dnevni red sprememo, kakršen je. Nobenih sporočil nimam pod drugo točko. Imamo pa zapisnike z zadnjih skupnih sej 28. februarja in 8. marca. Zapisnike imate v svojih dosjejih. Pod tretjo točko je torej sprejetje teh zapisnikov. Če imate kako pripombo, prosim, da jo posredujete sekretarijatu do konca sestanka. Če ne bo pripomb ali ugovorov, šteje, da so zapisniki potrjeni. Tako, zdaj pa lahko kar gremo na četrto točko. To je Evropski sklad za trajnostni razvoj ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD. Imamo tri soporočevalce. Zato, da bi prihranili nekaj časa, so se odločili, da ne bodo spregovorili, kot so me obvestili. Tako da lahko kar takoj preidemo na glasovanje. Ampak preden začnemo z glasovanjem, naj najprej pozdravim posebne goste. E, poseben gost je Lord Marlon, ki ga vidite v ozadju, je predsednik sveta za. Uh, posel in trgovino Commonwealtha. Dobrodošli danes med nami, zelo smo vas veseli. Tako. Zdaj pa gremo kar na glasovanje. Preden začnemo, bomo samo na hitro preverili, če naprave delujejo. Torej, eh, odpiram glasovanje, pritisnite kateri koli gumb. Glasujemo. Has everybody voted? ste vsi oddali svoj glas, niste še vsi glasovali. Če želite glasovati, preverite, ali vaša glasovalna kartica deluje. Še štirje niste glasovali. Če se želite prepričati, da vaša naprava deluje. No, kar nekaj vas je, 79 glasov smo zaznali. Gospa Toja, vaša naprava ne deluje? Dobro. Še ena naprava ni aktivirana, nekdo še ni glasoval. No, če ste zadovoljni s tem, da niste oddali glasu, je to v redu. Torej, zaključujemo z glasovanjem. Tako, in zdaj vidimo končni rezultat. Tako, sistem deluje, tako da lahko začnemo. Pred nami je dolgo glasovanje. Imamo 22, koliko kompromisov? 25 kompromisov, prijeli ste jih. To nam bo olajšalo glasovanje. Hvala poročevalcem, da so pripravili kompromisne predloge. Začnemo s predlogom spremembe 71. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržani? Sprijet. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržani? Sprijet. gremo na naslednjo stran, glasujemo o ustnem predlogu spremembe avtorice pri eh, predlogu spremembe 197. Kdo je za, proti, vzdržani? To bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. Predlog spremembe 24. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. Predlog spremembe 198. Za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 199. Za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. Kompromis pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 222, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Lahko prosim preverimo, ker ne dvigujete rok. Glasujemo o predlogu spremembe 222. Zdi se mi, da je sprejet, ampak nisem posem pripričala. Se boste vse zbudili. Konec glasovanja. Sprejet. Lepo prosim, da eh, dvignete roke, sicer vas ne vidim, ker je dvorana res velika. Predlog spremembe 30 je brezpredmeten, 223 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 225 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 225. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Bomo preverili, preverjamo predlog spremembe 31. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 226, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odbor za proračunski nadzor, predlog 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampak bomo preverili, da ne bo kaj narobe, preverjamo kont 14. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Dobro, da smo preverili. Predlog smrnjeme 228, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani, sprejet. 32 za, brez predmeten, jaz se opravičujem, 230 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 231 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 10, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 11, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predloga spremem 196 in 273 v svežnu sta identična, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjena. 271 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ne bomo preverili. 271 glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. Naslednji so potem brezpredmetni. Ne, glasujemo. Od 274 do je za. Ne, ta je brezpredmeten. 39, kdo je za? Tudi torej, ta je brezpredmeten, dobro. Kompromis 13 je naslednji, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet. Preskočimo eno stran očitno in gremo na deseto stran ustni predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Bomo preverili. Preveljamo ustni predlog spremembe ena. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa kont 16 in kont 27 skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 381 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 293. Glasujemo o tem ali ne? Tukaj je v igri nekaj zelo zapletenih pojasnil o tem, o čem je potrebno glasovati. Očitno moramo glasovati. 293, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Po vsej tej dolgi razpravi. 294 z ustnim predlogom spremembe avtorice, kdo je za, proti, vzdržani. Tu bomo preverili, preverjamo 294 z ustnim predlogom spremembe. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 46 kdo je za, proti, lahko še enkrat, nihče ni dvignil roke. 46 do je za, proti, zdržani, sprijet. 295 za, proti, zdržani, bomo preverili. 295, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. Kompromis 14, kdo je za, proti, zdržani vzdržani sprejet, kompromis 15, to je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 304, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 305, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 306, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 307, za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 307. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. 308. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 309. Kdo je za? Proti. Zdržani. Bomo preverili. Glasujte, prosim, 309. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 310, kdo je za? Proti. Zdržani, sprijet. 312 za? Proti. Zdržani bomo preverili 312, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 313. Kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi to bomo morali preveriti. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. 314 gre za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprem je 50 gre za, proti, vzdržani, sprijet. 51 za, proti, vzdržani, sprijet. 316 gre za, proti, vzdržani, zavrnjen. 317 za, proti, vzdržani, sprijet vzdržani sprejet, 318 za, proti, vzdržani zavrnjen, 52 za, proti, vzdržani sprejet, 319 za, proti, vzdržani zavrnjen, 321 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 321, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. 53 za, ne, ta je brezpredmeten, 320 je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujte, prosim, predlog spremembe 320. Ste vsi glasovali, če nekaj časa imate? Ste glasovali vsi, ki ste želeli glasovati, konec glasovanja? Zavrnjen. 54. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprijet. 323. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Bomo preverili. 323. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjen. 322. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 55 bo je za, proti, zdržani, sprijet. 324 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 325 za, proti, vzdržani. Preverili bomo 325. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Tristo sedemindvajset je za, proti, vzdržani. Preveriti bomo morali. Tristo sedemindvajset, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. 57 je naslednji, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. 58 za, proti. Zdržani, sprejet. 329 in 330 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeta. 331 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 332 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 333 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 334 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 335 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 337 in 339 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjena. 338 glas za, proti, vzdržani, sprejet. 340 glas za, proti, vzdržani, zavrnjen. 341 glas za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Kont 28, kdo je za? Proti. Zdržani, sprijet. 60, kdo je za? Proti. Zdržani, sprijet. 16, kdo je za? Proti. Zdržani, sprijet. 17, kdo je za? Proti. Zdržani, sprijet. 16, 60 za? Proti vzdržani, sprejet. Konc 39 gre za, proti, vzdržani, sprejet. 364 je brezpredmeten, 365 gre za, proti, vzdržani, bomo preverili. 365 glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjen. Kompromis 18 gre za, proti, vzdržani, bomo preverili proti, vzdržani, sprijet. 372 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 375 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo od 375. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. 376 in kont 42 skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 43, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 44, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili. Kont 44, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto za en glas. Zelo tesen rezultat. Kont 45 je za, proti, zdržani. Bomo preverili. Kont 45, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet 377, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 378, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 46 za, proti, vzdržani, sprejet 69 za, proti, vzdržani, sprejet 48, kont 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 380, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 380. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. Kont 49. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. 382 za. Proti. Vzdržani. Sprijet. To bomo preverili. 382 glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Želi kdo še glasovati? Konec glasovanja, zavrnjen. 385, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejet. 70, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejet. Gremo naprej na kompromis 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis 20. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 92. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 93, 94, 95 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 96, kdo je za, proti, Zdržani, zavrnjen. 97 za, proti. Zdržani, bomo preverili in glasujemo o predlogu spremembe 97. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Osemindevedeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Sprejet je predlog gospoda. 9, 99, do je za, proti. Vzdržani. Zavrnjen. 100, do je za, proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 3. Ne. Gremo naprej na 103. 103. Torej, preskočimo naprej na 103. Ni, ni osenčeno, torej 103 je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 4. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. Predlog spremembe 109, kdo je za? Proti? Zdržani? To moramo preveriti. Glasujemo o predlogu spremembe 109. Ste vsi glasovali? 109. Konec glasovanja. Zavrnjen z veliko večino. Niste dvignili rok ste že utrujeni. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. No, smo že na treh četrtinah, še malo. Predloga 111, 172 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, glasujte prosim. 111 in 172 skupaj. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. 26 ne. Kje nadaljujemo? O 173 moramo glasovati. Kdo je za? Proti? Zdržani bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 173. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen. 174 kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Moramo glasovati, ne. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 115 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 116 za, proti, zdržani, zavrnjen. 117 za, proti, zdržani, sprijet. 8 je brezpredmeten. 118, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Predlog spremembe 10, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. 119, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kont 4 in 120 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, to moramo preveriti. Glasujte, prosim. Has everybody voted? The vote is... Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to prevedli elektronsko, torej glasujte elektronsko o 121. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 23, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani sprejeto. 128 za proti vzdržani zavrnjeno. 129 za proti vzdržani. Bomo preverili 129. Glasujemo. Has everybody... Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Kompromis 24. Kdo je za? Proti? Pozdržani? Nisem videla vaših rok. Kdo je za? Proti? Pozdržani? Sprejeto. 135 in kont 7 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. Še enkrat 135 in konc 7, glasujemo. Every... Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 136 za, proti, vzdržani nisem videla točno, ste, kako ste glasovali socialisti. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. 136 glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 138, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. 138 glasujemo. Are people voting? The vote is. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Tako nadaljujemo 139, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 141 in 142 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 143 glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. So. Glasujemo po delih o 148, najprej prvi del z uh, ustno spremembo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del 148, kdo je za, proti, vzdržani, torej o tem ne glasujemo. Nadaljujemo 149, tudi o tem ne bomo glasovali, torej eh, naslednji je kont 8. Ne, to je že vključeno v kompromis 9, oziroma 2 in 19. Torej sedaj 151, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejito. 152, kdo je za, proti, vzdržani, sprejito. 153, kdo je za, oziroma 154, kdo je za, zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejito. 163 za. Tudi tukaj je ustna sprememba, torej 163 sprememb, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 164 je brezpredmeten. 165, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Še enkrat, 165 kdo je za, proti vzdržanju bomo to preverili elektronsko, glasujemo torej o 165. Tako, glasovanje je zaključeno, sprejeto. 166 kdo je za, proti vzdržanju bomo preverili, elektronsko glasujemo o 166. Has everybody... Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kont 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 167. Tako, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 168, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, torej glasujemo o 168. Tako, ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tako počasi prihajamo do zaključka. 171, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Tako, Če ste vsi glasovali, potem je glasovanje zaključeno. Sprejito. Tako sedaj pa končno glasovanje o predlogu komisije, kot je bil spremenjen, po imensko glasovanje. Lahko glasujete. Tako, če ste vsi glasovali, lahko zaključimo glasovanje sprejeto z veliko večino. Čestitam trem soporočevalcem. Odlično upravljeno delo. Tako, kolegi, prosim, da še ne zapuščate dvorane, namreč še eno glasovanje potrebujemo. Gospod Fonzulica, izvolite. Ja, ne na zadnje bi se rad eh, zahvalil vsem poslancem, ki so danes tukaj prisotni in so glasovali za to zelo pomembno poročilo. Poročilo je edinstveno ne samo zaradi tega, ker smo prvič v zgodovini Evropskega parlamenta imeli tri soporočevalce, edinstveno je tudi zato, ker gre za izjemno pomembno orodje. Evropski sklad za trajnostni razvoj je pomembno orodje za Evropsko unijo, s katerim lahko izboljšamo razvoj v Afriki, pa tudi v okviru vzhodnje evropskega partnerstva. Na področju zunanjih zadev lahko tukaj pomagamo, lahko vzpodbujamo razvoj in stabilnost v teh regijah. Gre torej za pomembno orodje mehke moči Evropske unije. Uporaba tega orodja bo še enkrat več pokazala to, kako pomemben globalni akter je Evropska unija. Hvala. Najlepša hvala, gotovo se soporočevalci s tem strinjamo, ampak sedaj je pred nami še eno pomembno glasovanje. Glasovali bomo o odločitvi, da se začnejo pogajanja za svetom, torej da se začne trialog. Potrebujemo 72 glasov, da se to potrdi, tako elektronsko glasovanje sedaj o začetku pogajanj za svetom. Glasovanje je sedaj mogoče nekateri še niso glasovali. Prosim, gre za zelo pomembno glasovanje. Če želimo začeti z trialogom, potrebujemo te glasove. Torej, ali ste vsi glasovali? Imate kartico, vidim, odlično, stavite jo v napravo in potem glasujte, odlično. Torej, ste vsi glasovali sedaj? Glasovanje je zaključeno. In tukaj imamo večino, zato da lahko začnemo z trialogom. Čestitam vsem trem soporočevalcem. Gre za uh, sejo treh odborov in zato morajo biti ti trialogi nekako skupno upravljeni. Predsedniki treh odborov se bodo odločili, kako se bo to usklajevalo. Najlepša hvala in lep večer.